današnje seje. Če ne bo nobenih pripomb, veljajo nominacije za sprejete. Rad bi vas tudi obvestil o pisni izjavi 4 skozi 2015 na temo Evropskega leta eh, namenjenega boju proti nasilju nad ženskami. Eh, to pisno izjavo mi je posredoval Mark Tarabela, in pa 14 drugih poslancev, eh, podpisalo pa jo je 413 poslancev. Objavljena bo v zapisniku današnje seje. V sredo bom eh, skupaj z predsednikom